ki je novinarka, političarka in predsednica žensk novinark brez verik in tudi koordinatorka revolucije mladih v Jemenu. Ona je ena izmed treh žensk, ki bodo v kratkem prijele letošnjo Nobelovo nagrado za mir za njen nenasilni boj za varnost žensk in za sodelovanje pri zgradni miru. Prejšnji teden sem bil v Turčiji na uradnem obisku. Sestal sem se s predsednikom in govoril v parlamentu. Imel sem tudi sestanke s predstavniki civilne družbe. Govoril sem tudi s patriarhom Bartolomejo o situaciji katolikov v državi. Namen je bil, da bi obnovili pogod,